Dame in gospodje, drage kolegice in kolegi, mislim, da šest minut čez pol, vendar lahko začnemo. Vse bi vas rad eh, pozdravil na tem skupnem. Eh, sestanku odbora za zunanje zadeve in pod odboru za človekove pravice. Prva točka dnevnega reda danes je seveda spet sprejetje dnevnega reda ali ima kdo kakšen komentar. Če temu ni tako, potem smo dnevni red sprejeli. Nadaljujemo z sporočili predsednika. Nimam sporočil in tako lahko prejdemo takoj na. Tretjo točko dnevnega reda elektronsko glasovanje, letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politika Evropske unije na tem področju. Eh, poročevalka je Goodwill eh, Crystal Trovol. Ali želite karkoli povedati kot poročevalka? Pa rečem, vas sagen, pozitivno lepo. Liti Čarka vedno želi kaj dodati, gospod predsedujoči, vendar pa sem že vse povedala v tem poročilu, kar sem imela zapovedati, zato predlagam, da glasujemo. Eh, Najlepša hvala, godljive. Obžalujem, da nisi dlje govorila, zaradi tega, ker čakam še vedno na glasovalno kartico. Čakam na asistentko. Gospod Galer in gospod Štetik naravno tako čakata na kartico za glasovanje. Dobro, potem pa nadaljujemo kar z glasovanjem. Compromise one. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri. Za, ne, ne. Se upravičujem. predlog spremembe 104. Ali se to črta ali ne? Za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. 111. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. sprejet. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejet. 133 je predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejet. 156 je predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet. Preglejmo elektronsko. 155. predlog spremembe. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. sedemindvajset dva in petnajst proti, torej jasno sprejeli smo ga. Je kje kakšen tehnik na voljo? Eh, kolega ima težavo z napravo za glasovanje. 156 je predlog spremembe za, proti vzdržani zavrnen. Pardon, sprejet. Sprejet. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejet. kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet misli predlog 15 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 16 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 18 za, proti, zdržani, sprejet predlog spremembe 229, gospa Lokbiler, za proti vzdržani sprejet. 230 za proti vzdržani. Preverimo glas elektronsko. 230, gospod Korav, glasujte zdaj. En kolega ne glasuje, manjka, ni oddal glasu. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjen. 25 do 30, do 18. 231, gospod Koren Vike, za, proti, zdržani, zavrnjen. 232 del, po delih, prvi del, za, proti, zdržani. Zdržanje je sprejet. Drugi del za, proti, zdržanje, zavrnjen. Ja, preverimo elektronsko. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 234 je v prvih delih prvi prvi del za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani. Spet preverimo elektronsko. 234. drugi del, glasujte zdaj, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, preverimo elektronsko. 235 boljše, če dvigujete roke, težko vidim. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Očitno smo ga sprejeli. In sedaj lahko glasujemo. Kompromisni predlog 19 za, proti, zdržani, sprejet. 946 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 20 za, proti, zdržani, sprejet. 259 za, proti, zdržani, sprejet. 21. Kompromisni predlog za, proti vzdržani sprejet. 282. Predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 22 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 245 čake Avštrevičev za, proti vzdržani, zavrnjen. 285 podelih, prvi del za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 23 za proti vzdržani sprejet. 296 gospod Seifi za proti vzdržani sprejet. 298 za proti stršani. Preverimo elektronsko 289. predlog spremembe 98. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. 21, 22 za 21 proti. torej smo ga zavrnili. Ja, zavrnili smo ga. Torej. In sedaj nadaljujemo. 997 je pidejo za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 24 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 25 za proti vzdržani sprejet. 335 za proti vzdržani sprejet. Naslednji brezpredmeten, 308 za, proti vzdržani, zavrnjen. 307 za, proti vzdržani, sprejet. 309 za, proti vzdržani, zavrnjen. 311 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 26 za, proti vzdržani, zavrnjen sprejet. 316 za proti vzdržani sprejet. 317 za proti vzdržani zavrnjen. 318 za proti vzdržani zavrnjen. 319 za proti vzdržani zavrnjen. 321 za proti vzdržani zavrnjen. 321 za, proti, zdržani, zavrnjen. 322 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 28 za, proti, zdržani, sprejet. 330 za, proti, zdržani, sprejet. 333 za, proti vzdržani, zavrnjen. 332 za, proti vzdržani, sprejet. 331 za, proti vzdržani, zavrnjen. 394 za, proti vzdržani, sprejet. 337 v dveh delih, prvi del. Ne, se upravičujem. 335 korav za, proti, vzdržani, zavrnjen. 337 za, ne, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Pr, drugi del je um, brezpredmeten, ker smo sprejeli 334 predlog spremembe. In sedaj nadaljujemo z predlogom spremembe 338. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 335 za, vzdržani, sprejet. 347 za, proti, vzdržani, sprejet. 347 preverimo elektronsko, izvolite glasujte. Konec glasovanja. Ja, seveda smo ga sprejeli. 348 za, proti, vzdržani, sprejeto. 349 za, proti, vzdržani, sprejeto. 350 za, proti, vzdržani, zavrnen. 351 za, proti, vzdržani, sprejet. 353 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj predlog spremembe 37 za, proti vzdržani zavrnjen. 38 za, proti vzdržani sprejet. O, predlog spremembe 80 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog 31 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 32 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 46 za, proti vzdržani sprejet. 47 predlog, 7 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni 33 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti vzdržani sprejet. 40 za, proti vzdržani sprejet. In tako prihajamo do 35. kompromisa za, proti vzdržani sprejet. 67 je predlog spremembe Korao za, proti vzdržani zavrnjen. 69 za, proti vzdržani sprejet. 70 za, proti vzdržani zavrnjen. 71 za, proti vzdržani. Preverimo elektronsko. 71. Izvolite, glasujte. še dva glasa manjkata. Še en moral dati svoj glas, še en kolega. Konec glasovanja. Sprijeto, jasno, da smo sprejeli. In to je bil 71, zdaj ta ne delujemo za 73 za, proti vzdržani sprejet, 72 za proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 36 za, proti vzdržani sprejet. 87 za, proti vzdržani. Tudi tega preverimo elektronsko, 87. predlog spremembe glasujte zdaj. Sedaj ste vsi dali svoj glas zavrnjen. Potem pa predlog spremembe ena ni glasovanja, dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, šest za, proti vzdržani sprejet, sedem za, proti vzdržani sprejet, osem za, proti vzdržani sprejet, devet za, proti vzdržani sprejet, deset za, proti vzdržani sprejet, desetnajst za, proti vzdržani zavrnjen, dvanajst za. 11. predlog spremembe Dobro, preverimo elektronsko. Veliko skozi srce imam za guje NGL skupino. Še tri glasa je treba dati. Konec glasovanja. 37 in, proti in 8 za. smo vključili gospoda Štetino in dobro. In sedaj 12. predlog spomembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 19 za, proti vzdržani sprejet. 15 za, proti vzdržani sprejet. 20 brez predmete, 21 tudi, 22 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 24 za, proti vzdržani sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet. 33 za proti vzdržani sprejet. In sedaj pa. Ali lahko sedaj vključimo vseh teh eh, omnenja FEM v bloku, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti vsi skupaj. In to je bilo to. No, šele zagreli smo se. Sedaj pa glasujemo o osnutku rezolucije z vsemi spremembami elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. 41 za en glas proti sprejeli smo. Dobro, hvala. O, prostite, poročevalka, izvolite. Small word. Čisto na kratko. Spoštovani kolegi, najlepša hvala za podporo in najlepša hvala za to, da nam je skupaj, povdarjam skupaj, uspelo napisati poročilo, ki se izraža tisto, kar smo želeli izraziti. Je krajši, krajše poročilo, bolj drnato kot v prejšnjih letih in upam, da bo ga tako tudi ostalo. Najlepša hvala vsem, ki ste prispevali. So we come to item... Dobro, potem je četrta točka dnevnega reda razno. Ja, gospod Bosinaru. Welcome... Mislim, da moramo danes kot afet pozdraviti zgodovinski trenutek. Pesko se je uradno rodil. 23 držav članic je podpisalo pripravljenost. Uh, skupaj delati za, za pesko. To je zgodovinski trenutek. Ja se strinjam. Najlepša hvala. To je res eh, zgodovinski dan za sodelovanje, za eh, varnost in obrambo. Želimo veliko uspeha v naslednjih letih. Naslednja seja 20. novembra ob 3. popovdne ter 21. novembra ob 9. zjutraj v Bruslju. S tem zaključujem in hvala.